Uh, torej, lepo pozdravljeni, začenjamo z obrazložitvami glasov. Najprej dobi besedo dobit, najprej besedo dobi gospod Mamikins za eno minuto. Uh, uh, Hvala lepa, spoštovani kolegi. Strinjam se s tem, da bi morali zagotoviti finančno stabilnost in kapital, zato da lahko financiramo realno gospodarstvo. Ampak eh, vsekakor ne želimo finančnih neravnovesij iz leta 2008. To kaže na to, da naše življenje ni eh, računalniška igrica, ki jo brez problema na novo začneš. Zato potrebujemo uh, jamstva, zato mora biti tudi listinjenje uh, učinkovito listinjanje pomemben del dobro delujočega finančnega trga. Hvala lepa, sedaj pa gospa Krupa za eno minuto. E, Seveda sem glasovala za to resolucijo proti spolnemu nadlegovanju, ne le na delovnem mestu, kakršen je Evropski parlament, kjer delajo predstavniki evropskih narodov in dejstvo je, da se ne moremo strinjati z določenimi vidiki Istanbulske konvencije. Ampak rada bi povdarila, da neka resolucija ali spremljanje takšne problematike, vključno z eh, kaznovanjem, ne bo spremenilo takšnih eh, dejanj, če ne bomo spremenili družbenih in moralnih eh, načel, kjer se promovira protidružinska zakonodaja eh, ali pa če se promovira odmik od krščanskih eh, vrednot in tudi odmik od bioloških pogojev, ki predstavljajo moškega in žensko kot eh, staršev otroka in ustvarjajo nove modele spolnosti. Enakopravnost v praksi pomeni pomankanje enakopravnosti ali celo vulgarno obravnavo Eh, žensk z osredotočenjem se na spolne osebine. Zaborska, Gospa Zaborska. Pekne, pan predseda. Rovnako ako moji Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kot moji kolegi in kolegice, na spolno nadlegovanje gledam kot na nekaj, kar je popolnoma nespremljivo. In kot vsi drugi poslanci sem mnenja, da bi tudi znotraj te institucije morali narediti več za to, da bi odpravili takšno obliko nadlegovanja. Sama sem predlagala konkretne ukrepe v zvezi s tem. Nažalost so nekateri kolegi skušali to izkoristiti. samo zato, da bi države članice ratificirale Istanbulsko konvencijo. Povdarjam, da to ni dožnost, parlament tukaj nima pristojnosti in ne more v nič prisiliti države članice. Hvala lepa, gospod Jurak. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Poslanke in poslanci, tako kot Ana Zaborska, tudi jaz menim, da je škandalozno, da se izkorišča ta drama iz spolno izkoriščenih žensk za to, da se zdaj eh, na ta način propagira Istanbulska konvencija. Vemo, zakaj eh, gre. Ta afera Harvija Weinsteina jasno kaže, da imamo ogromno izkoriščene te vrste v filmskem svetu. Vemo za izkoriščenje žensk v vladnih strukturah, eh, kako se njih izkorišča tam. Do sedaj ne vemo, kdo je tisti, ki je v našem parlamentu osumljen takšnih praks in prav tako si jaz prizadevam za to, da osebe, ki se na takšen ponižujoč način obnašajo do žensk v našem parlamentu, da se te osebe javno naznani. Vemo, da policija pogosto skriva povezave med nezakonito nezakonitimi migracijami in eh, nadlegovanjem žensk, kot se je zgodilo v Krlnu. Ta amendma je bil žal tu preglasovan in menim, da gre tu za vršenje pritiska na države članice Evropske unije z Istanbulsko konvencijo. Hvala lepa, sedaj pa obrazložitve glasov v zvezi z poročilom Hökmark ekonomske politike Evropmočja. Gospod Mamikens. Gospod predsedujoči, spoštovani kolegi, želim podariti pomen kohezijske politike. Kohezijska politika je eden izmed najmočnejših instrumentov regionalnega razvoja. V moji državi Latviji predstavlja več kot 70 odstotkov investicij v naše gospodarstvo. Zato nas skrbi prihodnosti politike po letu 2020. Mislim, da bi morali količino sredstev še povečati. Latvija je v zadnjih 20 letih izgubila tretjino prebivalstva, demografski trendi so slabi, ljudje zapuščajo našo državo zaradi slabih plač in uh, slabih uh, perspektiv in ogroženi bomo, če bomo zmanjšali sredstva, ki so namenjena kohezijski politiki. Next, uh Hvala. Naslednji je gospod Čambacki. Mikrofon za tormače, prosim. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, гласувах против доклада, тъй като в нея. Hvala lepa. Gospen gospodje, glasoval sem proti temu poročilu, kajti v njem je kar nekaj točk, ki jih ne podpiram. Gospodarska rast ni enaka posod po Evropi in zato ne moremo imeti enakega pristopa za vse. Ne strinjam se s tistimi vidiki, ki so povezani z boljšo integracijo migrantov na delovni trg. Najprej moramo rešiti probleme v naših državah članicah. Velika razhajanja obstajajo med eh, vzhodnimi in pa zahodnimi državami. Mislim, da bi Evropska komisija morala kaznovati tiste države članice, ki se odločajo za protekcionistične politike. Francija, Italija in Belgija so takšne. V vzhodnih državah je brezposelnost zelo velika, čeprav so mladi ljudje prihodnost Evropske unije. Veliko migrantov ne beži pred vojnami, ampak so ekonomski migranti. Hvala lepa sedaj pa pogajalski mandat za trudinska pogajanja za Avstralijo. Najprej dobi besedo gospod Salimovič. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Avstralija in Švedska že dolgo trgujeta. Imamo podobno poslovno kulturo, zato imamo 150 eh, hčerinskih podjetij in skoraj tisoč eh, švedskih podjetij posluje v Avstraliji. To predstavlja 11 milijard švedskih kron v izvozu za Švedsko. Zato sem vesel, da smo odobrili pogajalski mandat. Pozivam komisijo in avstralske partnere naj poskrbijo za pregleden, varen in ambiciozen dogovor. Tako da ne bo več treba čakati. Hvala, gospod Kelly. Hvala lepa. Prosta trgovina je eden izmed temeljih kamnov eh, Evropske unije. V luči Brexita je pomembno, da Evropska unija okrepi odnose z drugimi trgovinskimi partnerji. Dobili smo dogovor s Kitajsko in eh, Japonsko, eh, s katerimi imamo zelo veliko trgovinsko izmenjavo. Imamo eh, tudi v Italiji, tudi v, na Irskem imamo dolgo zgodovino trgovinskih odnosov z Avstralijo. In uh, s tem sporazumom bomo lahko še izboljšali naše trgovinske odnose, skrbijo pa nas eh, določbe v zvezi z izvozom agrokmetijskih izdelkov uh, Ehm, kot je recimo eh, govedina ali pa mleko. To igra pomembno vlogo v našem gospodarstvu, zato upam, da bodo ti sektori dobili dovolj pozornosti in upam, da bomo imeli tudi klauzulo o pregledu, zato da bomo lahko zaščitili interese naših kmetov. Hvala lepa, gospod Čambacki je naslednji. Благодаря ви, уважаеми господин председател, уважаеми колеги. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, gospe in gospodje, podprl sem to poročilo, gre za mandat za trgovinska pogajanja z Avstralijo. Ker bo Združeno kraljestvo zapustilo Evropsko unijo, bo naša trgovina izgubila veliko. Prosta trgovina je um, eden izmed naših temeljev. Mislim, da bi morali kar, naj, kar najhitreje uh, Eh, začeti za pogajanji in da bi se morali držati naših pristojnosti pri tem. Hvala lepa. Sedaj pa pogajalski mandat za trgovinska pogajanja z Novo Zelandijo. Gospod Selimovič, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ko merimo tržni delež, je Nova Zelandija osmi najpomembnejši izvozni trg za nas. Eh, to ta odnos bi lahko še poglobili in prepričan sem, da bo prostotrgovinski sporozum poskrbel za to. Pričakujem, da bosta oba partnerja poskrbela za uravnotežen, pregleden in obsežen trgovinski sporazum, ki bo koristil vsem. Uh, Kolega, uh, čestitam vam, da ste se v obeh primerih držali časa eno minuto gospod Čampacki. Hvala lepa. Podprl sem poročilo Kaspari in to iz istih vzrokov kot eh, prejšnje, pri prejšnjem poročilu. Gre za pogajalski mandat za trgovinska pogajanja z Novo Zelandijo. Evropska unija potrebuje nove trge, prosta trgovina je. Uh, pravzaprav temelj Evropske unije, kar najhitreje bi morali začeti z pogajanji. Držati se moramo seveda pristojnosti Evropske unije na teh področjih. Avstralija in Nova Zelandija sta pomembni trgovinski partnerici. Eh, Hvala lepa. Gospod Džambatski je bil a, zadnji govornik pri obrazožitvah, glas, oziroma kot zadnji dobi besedo gospod Mamikins. Gospod Mamikins, srečo imate, da ste pritekli, kaj ti skoraj sem že prekinil sejo. No, še zadnje poročilo gre za spremljanje uporabe prava Evropske unije v letu 2015. Gospod Mamikins je edini govornik tukaj, tako da lahko zajame sapo in začne. Hvala lepa. Kolegi, kršitve so še vedno visoke. Ob koncu leta 2015 1386 primerov kršitev smo imeli, zlasti gre za kršitve prava Evropske unije na področju zaposlovanja in socialnih vprašanj, okolja, pravosodja, temeljnih svoboščin, notranji trg, promet, eh, izobraževanje in kultura. Vsaka zamuda je tukaj izredno nevarna, to spodkopava zaupanje ljudi v Evropsko unijo in to lahko ima uh, daljnosežne posledice. Mislim, da bi v prihodnosti morali tesneje sodelovati s komisijo, z nacionalnimi uh, parlamenti in pa nacionalnimi vladami. Ampak najprej moramo razumeti, eh, kakšna je narava teh kršitev. Šele potem se bomo lahko učinkovito soočili s tem problemom. Glasoval sem za. Hvala, kolega. To je bil res zadnji govornik eh, in eh, s tem zaključujemo razpravo in prekinjamo zasedanje do 15. ure.